Tako, nadaljujemo z delom. Na vrsti so razlage glasov. Report Kovaček. Prvo je na vrsti poročilo Kovačev, 71. zasedanje Generalne skupščine ZN. Gospod Henan dobi kot prvi besedo.